c'è, quindi c'è. Bene, c'è tale. Cari colleghi, buongiorno, per favore. Pre... Draghi colleghi, lep pozdrav, prosim, da zasedete svoja mesta, da lahko začnemo naš sestanek. In sicer nam je v veliko veselje, da lahko v naši sredini pozdravimo našega, lahko rečem, prijatelja, ker je to že tretjič, da je prišel v naš odbor in sicer je to minister Antonijo Milošovski. To je minister, in to bom rekel prvič s popolnim imenom, gre za nekdanje Jugoslovansko republiko Makedonijo, kasneje pa z željo, da bi razrešili vprašanje imena, bom dejal samo Makedonija. Vaš obisk Gospod minister, je znak velikega interesa, ki ga izkazuje Evropski parlament in še zlasti naš odbor za zunanje zadeve za razvoj dogodkov, napredka, ki se je zgodil v vaši domovini na poti evropskih integracij. Letos, kot vemo, je bilo zelo pomembno letos političnega vidika. In sicer ste imeli predsedniške volitve meseca marca, potem pa lokalne volitve aprila in način, kako so potekale te volitve, so vsi priznali kot očiten znak vaše sposobnosti, da lahko intenzivno živite v demokraciji. Veliko je bilo napredka in to je po mojem mnenju zelo pomembno, sam način, kako so potekale volitve, predstavlja namreč zelo pomemben kriterij za vključevanje v Evropsko unijo. Ta napredek in to smo omenili že v kratkem razgovoru pred tem našim skupnim sestankom. Torej, ta vaš napredek je vsega, priznala tudi delegacija za sodelovanje z Makedonijo, ki je predlagala, da se začne s pogajanji, kar je pomemben korak naprej. Iz teh istih razlogov je tudi naš odbor izrazil polno podporo odpravi vizumov za makedonske državljane in prepričani smo, da bo ta odločitev začela v celoti veljati v začetku prihodnega leta. Povedano je že bilo in tudi nekoliko šaljivo smo to omenili na začetku današnjega sestanka, torej obstaja še problem imena, ki predstavlja še naprej zaskrbljenost in to bi lahko bila tudi ovira pri napredovanju pogajanj. Zato je izjemnega pomena, da bi uspeli poiskati dogovor z grško vlado, tak dogovor, ki bi zadovoljil obe strani, tako da bi enkrat za vselej naredili konec temu kontraproduktivnemu prepiru. Pred Makedonijo pa so še mnogi drugi izzivi in sicer prvič, da bi izpolnili vse svoje naloge za doseganje končnega cilja najprej, boj proti korupciji, reforma pravosodja, z okrepitvijo sodstva in pravosodja nasploh, potem reforma uprave, spoštovanje pravic manjšin. Veliko je skratka področji, na katerih si močno prizadevate, opažamo pa veliko odločenost in iskreno pripravljenost, da se razrešijo ta ključna vprašanja. Nič več ne bom dodal k tem temam, ki jih boste obravnavali vi, gospod minister. Na to pa bodo besedo dobili poslanci in v prvi vrsti poročevalec. Upam, da bo dialog ploden. Izvolite, gospod minister. Spoštovani predsednik odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu, z vašim dovoljenjem v tej hiši vseh evropskih narodov, majhnih in velikih, bi rad z veseljem predstavil svoj nagovor v maternem jeziku, makedonščini, tako da tudi s tem lahko malo prispevamo k raznolikosti in bogatstvu evropskega večkulturnega spektra. Členovi na Evropski parlament bi blagodali. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, Hvala lepa za vašo prisotnost in zanimanje danes. Najprej bi se vam rad zahvalil za priložnost, da spregovorim pred uh, tem odborom in sicer prvič v mandatu, v novem mandatu Evropskega parlamenta po volitvah junija letos. Že v preteklosti sem vedno bil zelo zadovoljen, da sem lahko govoril z vami in se srečeval s poslanci v Evropskem parlamentu. To nam daje priložnost, da obravnavamo vprašanja, ki so v skupnem interesu. Prepričan sem, da bomo izkoristili to priložnost, da si ogledamo napredek Makedonije na svoji poti proti evropskim integracijam. Upam, da bomo skupaj lahko ugotovili, kakšne so možnosti za nadaljni napredek. Vaši predlogi so seveda dobrodošli in nam bodo služili pri pripravljanju načrta za nadaljne dejavnosti vlade Republike Makedonije v procesu pristopa k Evropski uniji, k tej veliki evropski družini. Rad bi izkoristil to priložnost, da čestitam ob zaključku procesa ratifikacije Lizbonske pogodbe, ki po našem mnenju predstavlja ključen proces za nadaljevanje širitve Evropske unije. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, danes je Republika Makedonija pred odločilnim trenutkom v svoji novejši zgodovini. Možnost za začetek pogajanj o pristopu k Evropski uniji je tu pred nami možnost, da bi še povečali območje miru, stabilnosti in blaginje v Evropi. In to 20 let po združitvi Evrope je na dosegu roke. Možnost, da bi vključili majhno, miroljubno državo z bogato zgodovino in kulturnimi tradicijami v evropsko družino, postaja sedaj realnost. Odgovornost zato, da izkoristimo to zgodovinsko priložnost, je v prvi vrsti naša. To je odgovornost naše vlade in vseh političnih akterjev v državi. Vendar pa je to tudi skupna evropska odgovornost, torej odgovornost vas in nas. Želimo si zagotoviti blaginjo in dobrobit sedanjih in prihodnjih generacij makedonskih državljanov. Želimo uporabljati evropske norme in standarde v Republiki Makedoniji in zato daje makedonska vlada kar največjo prednost evropskim integracijam za našo državo. To je bil tudi strateški cilj, ki smo ga zasledovali vse od naše samostojnosti. To je cilj, ki uživa močno podporo vseh naših državljanov, ne glede na na etnično pripadnost, politične stranke, pa tudi drugih organizacij. Po javnomnenjskih raziskavah 90 odstotkov makedonskih državljanov podpira naš vstop v EU. Vključitev Makedonije ter vseh držav v okviru stabilizacijsko pridružitvenega procesa je tudi del tako imenovane solunske agende. Kot veste, je pred nekaj tedni Evropska komisija pozitivno ocenila dosedanje dosežke moje domovine. Zaradi izpolnjevanja kriterijev za članstvo in zaradi prioritet evropskega partnerstva naj bi se začela pogajanja za članstvo. Mi smo veliko energije in prizadevanj uložili v to seveda, so nam ob tem pomagali tako Evropska komisija kot druge države članice in to pomoč zelo cenimo. Moram pa pomeniti, omeniti tudi konsens med strankami za to, da se spremejo ključni zakoni. Prav tako z veseljem ugotavljam, da je poročevalec gospod Zoran Taler tudi opazil te dosežke v svojem poročilu, ki ste ga obravnavali pretekli teden. Rad bi izkoristil to priložnost in se mu zahvalil za njegovo podporo in tudi podporo, ki jo pričakujemo v prihodnje. Podporo pričakujemo tudi ko gre za ugotavljanje nekaterih še pomembnih odprtih tem. Naše dejavnosti se ne smejo končati tu. Namreč pred nami je še veliko reform. Vlada je podrobno pregledala in analizirala poročilo Evropske komisije. Ocene, pripombe in priporočila bodo tako kot v preteklosti še naprej vodili naše nadaljne dejavnosti. Te pripombe smo že prenesli v podroben akcijski načrt, ki se že izvaja in ki se bo izvaja v skladu s priporočili Evropske komisije. To pa bo tudi podlaga za redno letno posodobitev nacionalnega programa za sprejetje Akija EU. Vlada bo ohranila ta zagon pri reformah in bo še naprej zagotavljala konkretne rezultate za to, da bi v čim večji meri dosegali evropske standarde in merila v naši družbi. Še naprej bomo osredotočeni na reforme v državni upravi, pravosodni sistem, boj proti korupciji. Še naprej bomo izvajali ohridski okvirni sporazum, izpolnjevali obveznosti v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Še naprej si bomo prizadevali za izvajanje zakonodaje na področjih kot so zlasti energetika, varovanje okolja, socialna politika ter krepitev naših zmogljivosti. Vlada bo zelo proaktivno vključena v razvijanje odnosov z vsemi sosednjimi državami ter bo tudi dejavna pri regionalnem sodelovanju. Kar pa zadeva spor z Grčijo, še naprej nadaljujemo z našim angažmajem, z zelo intenzivno dinamiko. Pod okriljem Združenih narodov si prizadevamo za vzajemno spremljivo rešitev, ki bo spremljiva tudi za dostojanstvo makedonskih državljanov. Pripravljeni smo na neposredne pogovore z našimi grškimi kolegi, kjer bi se lahko um, odprto na podlagi slovensko-hrvaškega modela pogovorili. Radi bi povabili Grčijo, da skupaj z nami razreši naše še edino odprto vprašanje. Makedonija lahko razreši odprta vprašanja in razvija dobrososedske odnose, če deluje s konstruktivnimi partnerji. To je bilo potrjeno tudi s tem, da je bila dokončno začrtana meja s Kosovom. To je bil naš konkreten prispevek k lokalni regionalni stabilnosti. Kot odgovorni sosedje, bi radi poudarili, da je zelo pomembno vključiti Kosovo v regionalne pobude in projekte Evropske unije, kot je recimo liberalizacija vizumov. Makedonija meni, da se da vsa odprta vprašanja v regiji razrešiti z enako konstruktivnostjo in sicer v duhu evropskih načel, v duhu medsebojnega spoštovanja soverenosti, spoštovanja ozemeljske celovitosti in miroljubnega reševanja vseh odprtih vprašanj. Makedonija meni, da bomo z izvolitvijo nove vlade v Grči dobili tudi bistveno izboljšanje vzdušja med obema državama in prepričani smo, da bomo dosegli napredek tudi pri razrešitvi vprašanja o imenu. To bo predstavljalo pomemben napredek kar zadeva razrešitev tega odprtega vprašanja. Makedonija pričakuje, da bodo doseženi reformni rezultati in prizadevanja vložena v razvijanje odnosov z vsemi sosednjimi vprašanji, vključno z vprašanjem imena, upamo, da bodo države članice Evropske unije znale ceniti ta naša prizadevanja in upamo, da bo ob koncu leta Evropski svet sprejel politično odločitev za odprtje predpristopnih pogajanj. Začetek teh pogajanj bo zelo pomemben ne samo za našo notranjo reformno dinamiko, pač pa tudi za zdržnost stabilizacijsko pridružitvenega procesa kot procesa v okviru širitve EU. Na ta način bo Evropska unija potrdila verodostojnost eh, obnovljenega širitvenega konsenza. Na ta način bomo dejansko lahko ugotovili, da je tempo napredka posamezne države odvisen od tempa izvedenih reform. To lahko služi kot zgled državam kandidatkam in morebitnim kandidatkam, ter tudi temu, da se okrepita mir in stabilnost v Evropi nasploh. Vsaka zamuda pri tem procesu bo vzela pogum zlasti mladim generacijam, ki si želijo Makedonije kot sodobne države vključene v Evropo, kar bi jim ponudilo možnost, da uresničijo svoj ustvarjalni in podjetniški potencial. Zelo pomembno je vedeti, da začetek predpristopnih pogajanj za Makedonijo lahko krepi medetnične odnose v Makedoniji. To pa je podlaga naše stabilnosti in stabilnosti naše večetnične družbe spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Sedaj pa še par besed o vizumski liberalizaciji. To je bil eden najpomembnejših ciljev makedonske vlade za letos. Vzpostavitev brez vizumskega režima za potovanje Evropske unije je zelo pomembno vprašanje za makedonske državljane in za državljane drugih držav v regiji. Vlada si je zato zelo prizadevala, da bi izpolnila merila, ki jih je zastavila Evropska komisija. Zdaj smo prišli skoraj do konca tega procesa in zelo cenimo podporo, ki jo je Evropski parlament dal Evropski komisiji glede predloga za liberalizacijo vizumov. To bo omogočilo še tesnejšo interakcijo med makedonskimi in evropskimi državljani na področju gospodarstva, znanosti, raziskav in izobraževanja tem bodo vzpostavljeni pogoji za mlade, da se lahko svobodno učijo ter v svoji lasni državi uporabljajo evropske vrednote. Kljub velikemu praktičnemu pomenu vizumske liberalizacije za nadaljno integracijo Makedonije v Evropsko unijo, pa to ne more biti nadomestilo za začetek eh, pristopnih pogajanj. To je instrument za nadaljno integracijo, ni pa to cilj samo po sebi. Načrt za vizumsko liberalizacijo je bil pozitivna izkušnja za Makedonijo. In sicer izkazalo se je, da ima država zadostne upravne zmogljivosti, da se lahko odzove na zelo zapletene tehnične zahteve Evropske komisije. Zato smo optimistični tudi glede pogajanj. Imamo ustrezne pogajalske zmogljivosti in pripravljeni smo jih uporabiti v primeru, da se naslednje leto 2010 pogajanja tudi dejansko začnejo. In sedaj bi rad povdaril še predpristopni instrument, ki je za nas zelo pomemben. Popolna uporaba sredstev, ki so nam dana na voljo, predstavlja zelo pomembno vprašanje, zelo prioritetno vprašanje za makedonsko vlado. Seveda pa je zelo pomembna tudi akreditacija za decentralizirano upravljanje s temi sredstvi. Dosegli smo velik napredek, kar zadeva naše institucionalne priprave za celovito implementacijo predpristopnega instrumenta. Zdaj naj bi dobili tudi akreditacijo za tretjo komponento regionalni razvoj in četrto komponento človeški viri še par besed o gospodarskem položaju. Globalna kriza ni zaobšla Makedonije in zmanjšanje gospodarske dejavnosti je pomenilo, da smo imeli manj naročil, zlasti na področju metalurgije in tekstilne industrije. Vendar pa Makedonija po svoji gospodarski uspešnosti lahko predstavlja pozitiven zgled ne samo v oži regiji, pač pa tudi širše. Če si pogledamo padec BDP-ja, vidimo, da je ta znašal samo 1,2 odstotka, medtem ko se je stopnja inflacije znižala na minus nič celih 4 odstotka v prvih devetih mesecih leta 2009. Tudi v teh časih je vladi uspelo obdržati predvideni primankljaj v okviru 2,8 odstotka BDP-ja. Trgovinski primankljaj je, kot vidite, bil zmanjšan. Glavni razlogi za manjši padec BDP-ja pa so močna zasebna poraba, nizka stopnja domačega izposojene denarja, visoke stopnje varčevanja in stabilnost bančnega sistema. V četrtem četrtletju leta 2009 pričakujemo rast BDP-ja, tako da bi v končni fazi na letni ravni znižanje BDP-ja znašalo samo nič celih šest odstotka. To lahko pripišemo tudi trem svežnem ukrepov makedonske vlade. Imeli smo recimo fiskalni paket, ki je zagotavljal prestrukturiranje dolga oziroma reprogramiranje. Potem smo imeli investicijski program za naslednjih osem let, kjer smo se osredotočili predvsem na infrastrukturo in potem smo imeli še svežen več kot 70 protikriznih ukrepov, ki so vključevali podporo družbam, v zvezi s krediti od Evropske investicijske banke in tako dalje. Dragi poslanci, danes sem prišel v Evropski parlament, da bi si izmenjal poglede glede evropske integracije Makedonije in celotne regije. Mnogi, ki ste tu prisotni, že veste, kako pomemben se nam zdi dialog z Evropskim parlamentom. Prosil pa bi vas tudi za podporo glede naslednje faze naše integracije, to pa je začetek pristopnih pogajanj. Javnost v Makedoniji je vedno gledala na Evropski parlament kot na svetilnik pravičnosti, svobode in upanja in danes pričakuje od vas močno podporo za predlog Evropske komisije o začetku pogajanj. Skupaj smo prišli zelo daleč, skupaj smo uložili veliko sredstev in političnega kapitala. Sedaj je čas, da se lotimo naslednje faze, sprostimo vse potencijale in skupaj požanimo Um, sadove našega dela. Pričakovanje državljanov moje domovine je, da bi Makedonija začela pristopna pogajanja naslednje leto. Naslednje leto, leto 2010, razumemo kot leto novih začetkov, ko bomo tudi praznovali stoto obletnico rojstva matere Tereze. Ob tem mi dovolite, da zaključim svoj nagovor z besedami te humanistke, ki je začela svojo misijo v svojem rojstnem skopju. Rekla je, občutek imamo, da to, kar počnemo, je samo kapljica v morje, ampak morje bi bilo manjše tudi zaradi te manjkajoče kapljice. Hvala lepa za vašo pozornost in želim vam čim bolj uspešno delo. Leta 2010 pa pričakujem da bomo imeli priložnost, da se pogovorimo o nadaljem delu. Hvala lepa. Prima di procedere al vero e proprio dibattito. La... Preden gremo na razpravo, želim besedo dati kolegu Talerju za štiri minute, če le možno, ker je bil poročevalec glede vključevanja Makedonije v Evropsko unijo. Štiri minute, izvolite. Eh, grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik Albertini. Dragi gospod minister, rad bi vam eh, čestitev za konstruktivni govor, za vaš odgovoren nastop, ki ste ga ravno kar izkazali. Mislim, da je to zelo dobro za vašo državo in za vzdušje v tem odboru. Tudi sestane, ki so ga imela predtem, me je učvrstil v prepričanju, da svojo funkcijo zunanjega ministra upravljate zelo odgovorno, eh, državniško in da prispevate k temu, da je Makedonija vse bolj uspešna na svoji poti Evropsko unijo. Letos je bilo sploh uspešno leto za vašo državo. Vize bodo sproščene po predlogu Slovenije morda že 19. decembra, če bo to potrjeno na ravni Evropske unije. Dobili ste priporočilo, rekomendacijo komisije in uredili ste svoje odnose s Kosovim. To so veliki dosežki in kot ste eh, sami omenili, gre zdaj za to, da pridemo tudi do ključnega preboja, da Makedonija začne pogajanja za članstvo Evropske unije. Tu se mi zdi zelo pomembno pozdraviti vaš zelo decidiran predlog, da pride do neposrednih pogovorov z sosedo Grčijo tudi o rešitvi bilateralnega spora, ki se tiče imena. Videli boste, kolegi bodo postavljali vprašanja in gotovo se bodo mnoga tikali tega, zakaj je morda premalo te direktne komunikacije s sosedo, Eh, ki lahko edina prinese napredek. Mi, ki smo tukaj zbrani in večinsko podpiramo članstvo Makedonije v Evropski uniji, eh, se veliko pogovarjamo z našimi grškimi prijatelji in ocenjujemo, da zdaj je ta window of opportunity, to okno priložnosti, ki ga je vsekakor potrebno izkoristiti. Eh, mislim, da je potrebno posebej pozdariti zgodovinski sestanek, ki ste ga na kratko imela predsednika vlad Grujevski Pampandreju konec oktobra tukaj v Bruslju. To je začetek morda boljšega razumevanja, medsebojnega spoštovanja in uh, dajmo zbrati moči, da najdemo ta kompromis. Uh, kot poročevalec imam sanje, malo uh, se mogoče komu bo slišalo patetično, ampak imam sanje o tem, da boste sosedi Bolgarija in Grčija sponzorici makedonskega vstopa v Evropsko unijo. Mislim, da se moramo vsi za to boriti in da gre za ključno državo v zelo pomembnem delu Evrope, za stabilnost tega območja in za to, da se uresničijo sanje, ki jih delimo skupaj z grškim predsednikom vlade pa Andrejom pa da je Zahodni Balkan leta 2014 stopil v Evropsko unijo. Hvala lepa. Grazie, onorevole Taler. Hvala, gospod Taler. Razpravo začenja. Koordinator najštevilčne se skupe, skupine EPPED in sicer gospod Salafranka, izvolite. Grazie, senor presidente. Hvala, gospod predsednik. Rad bi pozdravil gospoda ministra in se mu zahvalil, da je vedno na razpolago, da se vključi v dialog s tem parlamentom. Mislim, da moramo to priložnost uporabiti za to, da razrešimo še obstoječe probleme. Prebrali smo letno poročilo, ki ga je pripravila komisija in sicer o napredkih vaše države in v imenu svoje skupine bi rad povedal, da ta napredek zelo cenimo. Ta napredek je tudi zelo obsežen. Gre predvsem za sodelovanje med različnimi političnimi skupinami, gre za zakon o političnih strankah, za delovanje parlamenta po novem zakonu, ki ureja to področje, gre za decentralizacijo, za področje pravosodja in mislim, da je napredek resnično zelo viden. Treba je povdariti tudi eh, pripravljenost vaše vlade, da sodeluje v vojaških in civilnih misijah Evropske unije po svetu. Gospod predsednik, mislim pa, da je ključnega pomena tukaj element, ki ga je podaril tudi gospod poročevalec in to zelo primerno. Namreč eh, odprto vprašanje, ki še obstaja. In veliko je bilo rešenih vprašanj, veliko je bilo narejenega. Evropska unija skupaj s kandidatkami eh, si prizadeva za napredek. In še enkrat več smo tukaj naleteli na oviro in sicer na zadevo, ki čeprav ne vpliva na vsebino, pa je skoraj tako pomembna kot vsebina. Tukaj se strinjamo s poročevalcem pričakujemo odločitev in sicer kar najhitreje. To bi si resnično zelo želeli, da bi lahko potem tudi uradno sprejeli odločitev za začetek pogajanj. Ampak, kot je povdaril eh, gospod poročevalec, moramo še povečati svoje prizadevanja, da bomo rešili to vprašanje, to edino oviro, ki še obstaja. Potem pa bomo lahko napredovali tudi v tej smeri. In vprašanje, ki bi vam ga rad postavil, gospod minister, je, kako vidite, glede na priložnosti, ki obstajajo z novo grško vlado, kako vidite eh, torej, eh, nadaljna prizadevanja za preseganje te ovire. Kmalo bom končal. Pomembno je, da ne bi pridevnika eh, zamenjali s samostalnikom in da resnično ustrajamo pri rešitvi tega problema. Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospod Salafranka. Kolega Kacin, dve minuti. Prosim, spoštujte dodeljen čas. Grazie, senor predsednik. Hvala, gospod predsednik. Gospod Albertini. Gospod minister, iskrene čestitke za vaš uspeh na poti ukinitve vizumov za državljane Bosne in Hercegovine. Makedonija je to nalogo opravila z odliko. Bila je prva, ki je izpolnila vse pogoje, nobena skrivnost ni, da ste delali bolje in hitreje kot Srbija in Črna Gora in ste s tem bili motor izpolnjevanja eh, tako imenovanega načrta za ukinitev viz. Zato vam iskreno čestitam in upam, da bo odslej naprej Makedonija pomagala tako Albaniji kot Kosovu. Albaniji, ki je zaostala in Kosovu, ki sploh še ni začel Eh, programa za vizno liberalizacijo. Še posebej sem vesel, ker kaže, da nam bo uspelo, da boste vize ukinili že pred Božičem z 19. decembrom, kar je tudi velik dosežek na predlog eh, moje države in moje ministrice za notranje zadeve. Eh, tisto, kar me je malo zbodlo pri poročevalcu, pa je omenjanje letnic. Letnice so vedno boleče in eh, vaša država je tako dolgo čakala na datum in še vedno čaka na datum, zato, bi, zato bi priporočil, da se temu vendarle nekako v prihodnje izognemo. Ampak kot rečeno, vaš uspeh povzroča tudi veliko zadrega v nekaterih drugih državah in v Bosni in Hercegovini je v tem trenutku precej turobe, posebej bošnjaška skupnost se počuti odrinjena in zato bi vas rad spomnil, da vaše sobranje, kljub temu, da je to že napovedalo, še vedno ni potrdilo resolucije o Srebrenici, ki so jo nekateri parlamenti zahodnobalkanskih držav že uspeli potrditi. To je storil Zagreb, to je storila Podgorica in mislim, da bi bilo dobro, da to storite tudi vi čimprej. Ne bom vam zastavljal vprašanj, želim vam samo, da se Makedonija ne bi več ustavila. Želim vam, da bi Makedonija bila motor za svoje neposredne sosede, in da bi omogočila, da se tudi na Kosovu evropska zgodba začne vrteti veliko hitreje. Hvala lepa. Grazie, prezidenta. Grazie, onorevole Hvala lepa, gospod Kacin. In sedaj ima besedo gospod Tenok. Uh, Hvala lepa, gospod zunani minister. V imenu svoje skupine želim čestitati Makedoniji za vsa prizadevanja vaše vlade, da bi prešli v naslednjo fazo kandidature za članstvo Evropske unije in želim vam čim več uspehov pri zadevanju za začetek pogajanj. Borili ste se proti korupciji, organiziranemu kriminalu in razvili zelo ugodno fiskalno in zakonodajno okolje za neposredna tuja vlaganja. Sedaj vidimo, da ste bili uspešni tudi pri liberalizaciji vizumov in upamo, da vam bo Evropski svet dal zeleno luč za odprtje prvih poglavi pri pogajanjih. Ostaja pa še pomembno vprašanje glede imena in to vprašanje se kar vleče. Čeprav ugotavljam, da je nova grška vlada bolj fleksibilna, čeprav očitno gre za vprašanje, glede katerega so Grki zelo odločni. Nekateri so še vedno prepričani, da ima majhna Makedonija ozemeljske zahteve do grške pokrajine Makedonije. Za ljudi, kot sem sam, se zdi to nepojmljivo, ampak nekateri očitno menijo, da majhna država, kot ste vi, lahko napade članico NATO. Ali bi lahko kategorično zanikali in danes jasno povedali, da nima Makedonija nikakršnih ekspanzionističnih želja in da v celoti spoštuje mednarodno priznane meje kot dokončne meje. Hvala, gospod Tenok. Besedo ima gospod Kukan. Dve minuti. funguje. E, ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som tiež privítať pána ministra na zasadnutí nášho výboru. Hvala lepa, tudi jaz pozdravljam ministra in se mu zahvaljujem za njegov nagovor. Res nam je v veselje, da prihajajo tako pozitivne novice iz vaše države v zadnjem času. O tem smo že govorili in potrebno je, da o tem še naprej govorimo. Gre za izpolnjevanje vseh kriterijev za odpravo vizumskega režima in za izpolnjevanje kopenhagenskih političnih kriterijev. In na ta način lahko uvedemo Eh, pristopna pogajanja. To so torej prav gotovo pozitivne novice. Vaša vlada si mora v tej smeri še naprej prizadevati. Razumem, da ko gre za določanje datuma, da se nekoliko obotavljate, da se nekoliko obotavljate, In sicer bomo k malu praznovali obletnico datuma, ko je vaša država postala kandidatka. To je bilo decembra v svetu. In želimo si, da bi zato pristopna pogajanja se začela čim prej. O uspehu smo že dovolj govorili, kolegi so ga že omenjali. Sam menim, da je politična situacija v Makedoniji takšna, da vlada premijeja uživa široko podporo v državi. In prav gotovo je dobro izkoristiti to situacijo in graditi na njej. Ta vlada mora torej sprejeti pomembne odločitve za prihodnost. tako bo lažje rešiti vse tiste bistvene probleme. Zelo dobro bi bilo, če bi še naprej dajali impulze in pobude za nadaljne reševanje problemov v državi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kukan. Besedo ima kolegica Kopa. Hvala lepa. Tudi jaz pozdravljam ministra za zunanje zadeve. Vedno je zanimivo, kadar se z njim lahko pogovarjamo in izmenjamo mnenja. Pozdravljamo tudi napredek, ki je bil storjen v tej regiji. Ostajajo pa še odprta vprašanja. Že večkrat smo v tem odboru omenjali nekatere od njih. Govorili smo o odnosih med Hrvaško in Slovenijo in smo videli, da pot do Evropske unije ni vedno jasno tlakovana, ampak da je pogosto povezana z sosedskimi odnosi in jasno je bilo, da potrebujemo dialog za reševanje teh problemov. Če se samo navežem na ime države, In sicer gre sedaj za predlog o imenu, ki bi bilo sestavljeno, ki pa bi bilo geografsko temeljeno, vendar mora obstajati neka razlika med Makedonijo kot državo in Makedonijo v Grčiji. Mi smo odprti za različne predloge, odprti smo za razpravo in želimo si, da bi problem hitreje reševali, vendar je to vprašanje odločilnega pomena in je povezano tudi zaupanje med obema državama. Ne gre samo za odnose med Grčijo in drugimi državami, temveč tudi med Makedonijo in drugimi njenimi sosednimi državami. Čim hitrej moramo rešiti ta problem, to so tudi namere grške vlade in vsega želimo pospešiti reševanje tega vprašanja. Ne gre samo za ime kot takšno, temveč za vprašanje zaupanja v tej regiji. Hvala. Hvala lepa, gospa Kopa. Za dve minuti ima besedo sedaj kolegica Ibrisagič. Eh, Takar od Farande. Eh, er- Gospod minister, najprej bi vas rada pozdravila v Evropskem parlamentu in rada bi vam tudi čestitala za uspehe, ki ste jih dosegli od začetka poročila komisije. Omenili ste veliko zadev, ki so bile že dosežene in še nekaj takih, ki jih treba storiti. Omenili ste tudi dejstvo, da ste rešili mejni problem s Kosovom. To je odličen primer tega, kako lahko rešimo tak problem. V regiji, kot je Balkan, to ni lahko rešiti. Zanima pa me naslednje, ali imate kakšne pozitivne načrte ali eh, načrtovane pobude, da bi še nadalje razvijali stike s Kosovom. Con questo intervento terminiamo S tem prispevkom smo zaključili prvi sklop vprašanj. Besedo sedaj dajemo gospodu ministru, da bo na nje odgovoril. Spoštovani člani parlamenta, najlepša hvala za vaše komentarje, vaše zanimanje in vaše vprašanje. Skušal bom na nje primerno odgovoriti. Hvala tudi gospodu Talerju za njegove pripombe in zaključke. Bil je poročevalec za Makedonijo v Evropskem parlamentu. Rad bi odgovoril na vprašanja. Najprej bom odgovoril na vprašanje gospoda Sala Franke. Namreč kako vidimo možnost nadaljnih pogajanj z novo grško vlado. Tu bi rad povdaril, da smo povsem pripravljeni za neposredne stike in za izmenjavo mnen ter za neposredno komunikacijo in skupne projekte, ne samo o odprtem dvostranskem vprašanju, ampak tudi o vseh drugih vprašanjih, ki bi lahko zadevala obe državi. Zdaj pa gospa Kopa, ki je postavila podobno vprašanje. Vprašala je, ali imamo kakšne načrte za izgradno zaupanja ali kakšne druge dejavnosti, ki bi nam lahko prinesle uh, tesnejše sodelovanje in bi lahko prispevale tudi k izboljšanju sosedskih odnosov. Moj odgovor tukaj je pozitiven. Mislim, da bi se morali pogosteje srečevati. Rad bi rekel tudi, da smo grški vladi predlagali, da se odpre nova čezmejna točka. To je v Agios Germanos oziroma Markova noga v Makedoniji. S takimi konkretnimi ukrepi bi lahko povečali stike med ljudmi in komunikacijo med državami in na ta način prispevali z majhnimi, ampak konkretnimi koraki k izboljšanju naših dvostranskih odnosov. Druga pobuda, ki se je pojavila pred nekaj dnevi, pa je bila podana strani finančnega ministra Makedonije. Sodeloval pa sem tudi jaz. Poslali smo pismo, pobudo gospodu Papandrev, da bi začeli razprave o zaključku sporazuma, da se izognemo dvojnemu obdavčevanju med obima državama. Grška poslovna skupnost je ena največjih poslovnih skupnosti v Republiki Makedoniji. In to je bila njihova želja. Želeli so, da državi skleneta ta sporazum o davkih. Tako bodo imeli boljše okoliščine, boljše pogoje za izvajanje svojih poslov v moji državi. Glede komentarjev in vprašanj naslednjih poslancev, gospoda Kacina, glede liberalizacije vizumov, bi rad povedal, da je Makedonija pripravljena, da svoje izkušnje deli tako z Albanijo kot s Kosovom. Eh, govorili bi o tehničnih dosežkih, ki so bili doseženi pri liberalizaciji vizumov. Rad bi izpostavil tudi, kajti v tej državi albansko prebivalstvo predstavlja večino v Makedoniji, pa je albanska skupnost v manjšini. Kljub temu želim povdariti, da bodo makedonski albanci prvi albanci na Balkanu, ki bodo lahko potovali brez vizumov po celotni Evropski uniji. To je simbolnega pomena in je tudi velik dosežek za našo skupnost, na katerega smo ponosni. Glede resolucije o Srebrenici eh, za makedonsko skupščino pa bi rad povedal, da članom parlamenta, eh, da jim bom priporočil, da razmislijo o tem. Eh, izrazil bi tudi stališče makedonske vlade. Radi bi se pridružili demokratičnemu svetu v regiji in prek regije in obsodili masaker, ki se je zgodil v Srebrenici pred nekaj leti. Mislim, da bi to morali upoštevati, to bi moral imeti v mislih vsak politik v naši regiji in si prizadevati, da se kaj takega ne ponovi v prihodnosti. Rad bi tudi odgovoril na konkretno vprašanje gospoda Tenoka. To zadeva skrbi naših eh, grških sosedov glede teritorijalnih teženj Makedonije. Tukaj bi rad povedal nekaj stvari. Makedonija je edina država v naši regiji, ki ima v ustavi zapisan predlog spremembe, da država nima nobenih ozemeljskih težen do nobene sosedne države. To vsi spoštujemo, to spoštujejo vsi politični akteri v Makedoniji. Mislim, da je to jasno dejstvo, ki je v skladu s spoštovanjem ozemeljske celovitosti vsake suverene države. Nadaljne dejstvo je, da je Makedonija verjetno edina država od Slovenije do Cipra na tem področju, ki je jasno in mirno začrtala meje z vsemi sosedami. In to je še en znak več, da tukaj nimamo nobenih težen, kar se tiče meja. Rad bi povdaril tudi, da smo v zadnjih 90 letih svoje neodvisnosti se vedno izogibali varnostnim incidentom med Grčjo in Makedonijo. Nikakršnega incidenta ni bilo in to je dejstvo. Varnostne operacije med obima državama so na primerni ravni. Makedonski in grški vojaki so skupaj služili in še vedno služijo v Eh, misiji v Afganistanu, kjer ima Makedonija 3,1 odstotek svojih vojakov. Moje osebno prepričanje je, da obstoj ene enotne, suverene države, kot je Makedonija, ni nikakršna varnostna grožna, ampak varnostna korist za naše grške sosede. In na koncu bi rad povedal še anegdoto. Ob vseh teh resnih odgovorih Makedonija ima osem helikopterjev vse skupaj, dva od, tega, od teh nam je podarila Grčija in na to smo zelo ponosni. Če odgovorim še na vprašanje gospoda Kukana, najprej bi se mu zahvalil za njegov komentar glede podobe naše vlade in pa javne podpore. Pozitivno bom odgovoril na vaše vprašanje, da načrtujemo, da bomo javno podporo uporabili za reformno orientirane ukrepe. Vlada Makedonije je torej odločena, da bo šla naprej, da bo vse znanje in sposobnosti vložila v reforme gospodarstva, v reforme boja proti korupciji, organiziranemu kriminalu, vojske, izobraževanje in tako naprej. Mi vsi si želimo moderne in razvite države in želimo si, da bi se lahko soočala z izzivi moderne Evrope in sveta. Na koncu pa še odgovor gospe Ibrisagič glede Kosova. Skupaj z Črnogoro je Makedonija priznala neodvisnost Kosova, začrtali smo tudi našo skupno mejo in pred kratkim sem tudi gostil kolega iz Prištine. Ta je prišel na uraden obisk v Makedonijo. Pričakujemo lahko nov razvoj in to v pozitivni smeri in to pomeni, da bo Makedonija v teh dneh eh, povečala oziroma Eh, dvignila urad na raven veleposlaništva. Imeli bomo prvega veleposlanika v Prištini in upamo, da bo Kosovo tudi sledilo s svojim veleposlanikom v Makedoniji in to bi lahko krepilo dvostransko sodelovanje. Hvala. Grazie, Hvala, gospod minister. Prehajamo na drugi krok vprašanj. Besedo dobi kolega Rovček. Gospod minister, lepo vas je videti ponovno tukaj v odboru za zunanje zadeve. Upam, da bo leto 2010 uspešno leto, ne samo zaradi eh, ukinitve zahtev po vizumih, ampak tudi, ker bo postavljen jasen datum za začetek pogajanj. Naj vas vprašam tri stvari. Moji kolegi so že vprašali glede Grčije. Povsem se strinjam, da obstajajo priložnosti na tem področju. Ali lahko vi omenite oziroma opišete svoje ideje, kako naj bi izgledal kompromis? Če bo prišlo do rešitve, bi ta morala biti kompromisna rešitev za obe strani. Rad bi vas tudi vprašal o imenu letališča v Skopju. Mislim, da bi bil znak dobre volje, če bi spremenili ime letališča. Morda bo to težko, verjetno bo težko za vaš domač položaj, ampak kot smo že tukaj rekli, je vaš položaj močan. Mislim, da bi to bila lepa gesta, ki bi skazovala dobro voljo. Moramo se ozreti v prihodnost. In to, da se prepiramo v preteklosti, ne vodi nikamor. Bili ste kar pogumni, eh, kar zadeva odnose s Kosovom. Ampak ali vas lahko vprašam še o odnosih s Srbijo? Beremo lahko, da Srbi niso zadovoljni s tem, eh, kar ste naredili glede eh, priznanja neodvisnosti in pa meje. In ko prižgem televizijo na CNN večkrat, vidim oglas, vlagajte v Makedonijo, nam lahko poveste, kako učinkovit je ta oglas, kako gre z, z tujimi vlagani in kaj si na tem področju želite doseči. Mislim, da je to ključnega pomena za razvoj vaše države in regije. Hvala. Grazie, Hvala, gospod Ravček. Besedo dobi kolega Salavrakos. Hvala, gospod predsednik. Zelo sem vesel, da je minister prišel v našo sredo, prebral sem njegov življenjepis. pis. in videl na podlagi tega življenje pisa, da je odprt človek in da zelo pozitivno naravnan. In to, kar je povedal, pa ni v skladu s tem, kar je bilo rečeno uh, oktobra v Avstraliji ko je bilo govora tudi o Makedoniji in Bolgariji ter Makedoniji in Albaniji. Takrat je premije dejal, da ima nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija mejne probleme z Bolgarijo in tudi z določanjem meje s Kosovom. In to je potem tudi povzročilo reakcije v Beogradu. Na diplomatski ravni je bilo ugotovljeno to. In ugotovljeno je bilo, da imata tako Bolgarija kot Srbija probleme s sosedno državo. Torej lahko ugotovimo, kako izgledajo ti odnosi. Seveda se odnosi morajo izboljšati, vendar v tem trenutku situacija ni ravno rožnata. Kaj pa gospodarstvo? Država je v zelo težki situaciji. Videl sem, da za obdobje 2009-2013 so sicer eh, namenjena sredstva, vendar ni pravih programov, s pomočjo katerih bi jih lahko tudi črpali. Še enkrat bi opozoril na sosedsko vprašanje. Hvala lepa. Besedo ima kolega Preda. Dve minuti. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi rad najprej pozdravil reforme, ki so bile storjene v javni opravi na področju pravosodja, boja proti korupciji in na področju policije. Skorešna napoved, eh, pogajan je zelo pozitivno znamenje za to državo in lahko samo spodbudi politike, da bodo storili vse, da se bodo pogajanja res začela december 2009 je tisti datum, ko bi morali res potrditi priporočilo komisije in določiti datum za začetek pristopnih pogajanj. To vrstna odločitev bi bila res močno znamenje za države Zahodnega Balkana, ki bi videle, da tista država, ki izpolnjuje pogoje, ima veliko in konkretne možnosti. Sam bi se dotaknil problematike, ki je že bila omenjena in sicer gre za različne odnose v zvezi z Grčijo in zanima me, ali ste določili kakšen datum za začetek pogajan in ali bi to vrstna odločitev olajšala reševanje problemov, ki obstajajo z Grčijo ali ne. Zanima me, kako vi gledate na te stvari. Hvala. Grazie, Hvala, gospod Preda. Za dve minuti dobi besedo gospa Kornelisen. Um, Hvala, gospod predsednik. Mi kot zeleni mislimo, da odprtje pogajanj z Makedonijo je dobra odločitev, dober nasvet strani komisije. Pomembno je za Makedonijo in tudi za druge pristopne države in prav tako za Evropsko unijo. Uh, Makedonijo bi morali nagraditi za dosežen napredek, ne bi smeli blokirati od nadaljnega napredka zaradi dvostranskega vprašanja. To bi bilo napačno sporočilo drugim pristopnim državam. Namreč, če postavimo kriterije kot Evropska unija in se država potem zelo trudi za dosego teh kriterijev, pa vseeno ne dobi tistega, kar je bilo obljubljeno zaradi nekega dvostranskega vprašanja. Po drugi strani pa bi Makedonija morala ohraniti zavezo, da bo rešila problem imena. Ritem eh, reševanja bi moral biti ohranjen. Eh, rada bi vprašala še o boju proti diskriminaciji. To se tudi omenja v poročilu o napredku. Rečeno je bilo, da je bil dosežen napredek pri boju proti nasilju v družinah, ampak še vedno obstajajo velike skrbi glede političnega sodelovanja in vključenosti žensk po tem zakonu o enakih možnostih in še posebej glede stigmatizacije seksualnih skupin, spolnih skupin, ker jih zakon ne ščiti. Zato bi rada slišala, kakšna prizadevanja potekajo na teh področjih. Hvala. Grazie, onorevole. Hvala lepa, gospa Kornelisen. Besedo pa ima sedaj gospa Hvala lepa, gospod predsednik. Ministrove besede so bile zelo zanimive in se za nje zahvaljujem. Za nas, ki prihajamo iz Grče, so bile še prav posebej zanimive, kajti tako politiki v Grči kot prebivalstvo si želijo imeti dobre odnose s sosedno državo dobro sodelovanje in primeri, ki ste jih navedli, naprimer o makedonskih vojakih v Afganistanu. To me ni pustilo ravnodušnega, kajti mi nismo pošiljali vojakov tja. Mislim, da obstaja velika možnost rešitve ključnega problema in napetosti na področju Balkana. Te moramo rešiti, zato da bi se izognili nadaljnim trenjem in zato se zauzemam za čim hitrejšo rešitev tega vprašanja. In še moje vprašanje. Večina političnih skupin v Grčiji je že povedala svoje mnenje. Sam bi v imenu Levice vprašal, kako gledate na to sestavljeno ime, ki se predlaga. Civilne in politične sile v državi se ali se strinjajo z predlogi glede tega imena? Contis, la parola, la collega Gian...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 mnenju zveni nekoliko nenavadno. Zdi se, kot da država ne more pristopiti k EU, če ne bo dokazala, če ne bo priznala tega, eh, za kar so se odločili Združeni narodi. Vendar veliko korakov je bilo storjenih in Grčija veliko investira tudi v Makedonijo. In Dobro bi bilo, če bi razpolagali s poročilom komisije, vendar je jasno, da obstajajo nerešena vprašanja v zvezi z pravicami manjšin, tudi korupcije je še veliko, govorajo o trgovanju z ženskami in vse to ni jasno prišlo do izraza v poročilu komisije. Nacionalistični trendi tudi obstajajo celo v sami vladi, ker. Poglejmo si šolske učbenike, ki so polni neverjetne propagande. In mislim, da nas to ne bi smelo ogrožati. Vidimo, da prihaja nova generacija državljanov, ki je deležna nacionalistične vzgoje. Na podlagi propagandne politike, morda lahko poveste kaj v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Džanako. Besedo ima gospod Kirilov. Dve minuti. Uh, uh, Rad bi povedal, da se mi zdi dobra odločitev glede sprostitve vizumskega režima, kajti res je, mladi ljudje v šolah berejo te učbenike, ki spodbujajo sovraštvo proti sosedom. Dobro je, da lahko potujejo, da lahko vidijo, da imajo sosedje dobre namene. Kar se tiče volitev, eh, tudi to je pohvale vredno. Mislim, da so bili rezultati dobri, gospod minister. In rad bi postavil zelo preprosto vprašanje o zelo človeški temi. Aprila sem skupaj z bolgarskim kolegom iz EPP sva se odločila, da bova obiskala uh, vojaški spomenik. Obiskala sva torej vojaško bazo in to je bilo resnično šokantno. Srečala sva se tudi z vami, gospod eh, minister, z drugimi politiki in tukaj gre za resnično človeško vprašanje. Gre za stike med ljudmi. Ljudje v Bolgariji bi radi videli. Uh, grobove, da so ti primerno eh, označeni in da se spoštuje spomin. Rekli ste, da nimate finančnih sredstev, ampak Bolgari bi lahko pomagali. In ne vem, zakaj je gospod Bocevski potem čez nekaj tednov odstopil. Ampak veseli me, da ste vi tukaj, gospod minister. Zanima me, zakaj nismo bili uspešni. Imeli ste eh, zelo prijateljsko srečanje z nama, obljubili ste nama, da bo stvar urejena, ampak eh, to se potem ni izpolnilo. Hvala. Ehm, Hvala, gospod Kirilov. Besedo ima gospod Weigl, dve minuti. Grazie, signor presidente. Eh, spoštovani gospod minister, vesel sem, da ste z nami in vesel sem, da je vaš prihod povezan z vidnimi rezultati Makedonije pri uveljavljanju reform, da je vaš po, prihod povezan z že tradicionalno, bi rekel, stabilnim in, in, in prijaznim stanjem duha v vaši državi. In uh, vesel sem, da prihajate sem neposredno potem, ko smo odprli vrata Makedoncem, posebno mladim, mladim generaciji, da izkoristi svobodo gibanja po Evropi. Mislim, da so si že davno to zaslužili. Rad bi vam samo eh, tudi današnja razprava je šla nekako v to smer, da, je, ki, da upravičuje nekaj, kar sem vam hotel povedati. Namreč za Makedonijo je gotovo prihodnost pomembnejša od preteklosti. E, zgodovina vsakega naroda je pomembna voditeljica, ampak ne sme biti tisti element, ki e, zaustavlja e, državo v, na poti v, v, v moderno, modern čas in moderno družbo. Mislim, da je pomembno, da se Makedonci razbremenite historicizmov in da postanete pragmatična, moderna eh, država, ki bo našla veliko lažje eh, eh, skupni jezik z, z svojimi, svojimi sosedi. Mislim, da je to neka pravzaprav prioriteta posebej tako mladih ljudi, kot, kot ste vi gospod minister. Rad bi se vam tudi zahvalil za vso solidarnost, ki jo kaže vaša država pri mirovnih operacijah v svetu, za solidarnost, ki ste jo brezmejno pokazali ob krizi na Kosovem. Hvala lepa. Hvala, gospod Vajgal. Besedo ima gospod Peter Le za dve minuti gospod predsednik. Ker sem bil vedno prepričan v veliko pomembnost eh, pristopa Makedonije k Evropski zvezi za njo in za širšo regijo, tem bolj z veseljem čestitam k napredku, ki je to pot tudi priznan in vzbuja optimizem glede nadaljne poti, za katero si želim, da ne bi doživela eh, več eh, prekinitev. Dinamika je izredno pomembna, ne samo za Makedonijo. Jaz sem posebej vesel eh, dejstev, ki ste jih povedali, gospod minister, o stanju gospodarstva v Makedoniji. Eh, posebej sem vesel tudi uspeha in poguma z ureditvijo menega vprašanja s Kosovim in sveda se veselim, sem vesel, da je Makedonija izpolnila pogoje za svobodno gibanje ljudi in sem prepričan, da bomo v Sloveniji za božič in novo leto pozdravili oziroma videli veliko Makedoncev. E, vesel sem izboljšanega vzračja v odnosih med e, Makedonijo in Grčijo in sem prepričan, da so možni novi koraki oziroma geste, ki bi lahko okrepile zaupanje med obema državama, ki je nujno za dosego e, končnih rešitev odprtih vprašanj zato bi si želel še več takih dejanj, kot je bilo odprtje mejnega prehoda. Moje vprašanje, gospod minister, pa je, ali namerava poduzeti vaša vlada kakšne nove pobude v zvezi z regionalnim sodelovanjem v nekoliko širšem prostoru? Hvala. Grazie, onorevole Peterle. La parola. Hvala, gospod Peterle. In sedaj ima besedo gospa Makovej. Uh, uh, Hvala. Rada bi povedala, da sem med leti 2007 in 2008 delala v Skopju uh, v imenu britanske vlade kot svetovalka in sem nudila podporo Makedoniji. Lahko potrdim pod. Oprostite. Imamo težavo z mikrofonom. Mislim, da morate premakniti mikrofon nekoliko bliže k sebi. Izvolite. Vzel sem vam čas, ampak bomo začeli znova. Uh, Hvala, veliko bolje. Na začetku bi rada povedala, da sem delala dve leti, 2007 in 2008, v Skopju kot svetovalka v imenu britanske vlade, eh, kot del podpore oziroma politike Združenega kraljestva za podporo Makedonije. Lahko podprem njihove dosežke, manje korupcije in uh, temu smo priča tudi v uh, sodbah, uh, eh, manje zaseg, zaseganja, uh, veliko je bilo rešenih vprašanj. Še drugi primeri so, ki tudi kažejo na napredek in ki ga ne vidimo v vseh državah, članicah oziroma v vseh kandidatkah. Uh, Eh, objavljajo se sodbe sodišč in tako naprej in eh, upoštevana je potrebna transparentnost. Torej, videla sem politično voljo, zavezanost in pa sposobnost ljudi, da dosežejo rezultate. Zato bi se rada pridružila tistim, ki so državi čestiteli za napredek. Eh, sama spodbujam nadaljne reforme in želim si, da bi svet potrdil priporočilo komisije, da se postavi datum za začetek pogajanj. Verjamem, da je ključnega pomena pri takšni odločitvi upoštevanje dosežkov države. Če si ogledamo te dosežke, če si ogledamo zasluge, lahko odločitev vodi samo v liberalizacijo vizumov z januarjem 2010 in pa s postavitvijo datuma za začetek pogajanj. Vsi si želimo sporazuma o imenu, vendar pa nočemo kaznovati ljudi v Makedoniji, ki so trdo delali in dosegli napredek. Pristopni proces ne bi smel biti blokiran zaradi nekega dvostranskega vprašanja. To ne bi bilo pošteno. Mi pa uh, si želimo poštenega ravnanja z državami in pa obravnave držav na podlagi zaslug. Treba je te zasluge priznati in. Uh, določitev datuma bi samo pomagala tudi pri reševanju vprašanja imena. Sicer bomo videli samo več frustracij, več bo občutka eh, nepoštenosti in to ne bi prispevalo k pogajanjem. Hvala. Hvala, gospa Makovej. Ta krok pa bomo, za, bomo zaključili z kolegom Komocakisom. Prvede. Kjeri burje,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 Država potrebuje še notranje reforme, ki morajo biti intenzivne. Ugotovili smo, da kar zadeva odnose med Grčijo in Grčijo, Makedonijo ter Bolgarijo in Makedonijo, da so se leti poslabšali in tukaj gre za dve države, ki sta že članici EU. Kaj storiti, da bi se to izboljšalo? Veliko odločitev in ukrepov ste omenjali. Pomembno je, da se izboljša zaupanje. Dovolite tole vprašanje. kaj se dogaja s temi zemljevidi, ki jih izdajate z veliko Makedonijo. Mislim, da je to meče slabo lučna pogajanja in da je tudi v nasprotju s pogajanji v Združenih narodih, s kompromisom, ki je bil dosežen v tem okviru. Republika Severna Makedonija. Kaj bi se zgodilo v Skandinaviji, naprimer, če bi kar naenkrat neko državo uh, imenovali Skandinavija, pa naj bi bila to Norška, Norveška ali Švedska ali Finska? Hvala lepa, gospod Komucakos. Veliko je bilo vprašanj, gospod minister. Malo časa je za odgovore. Izvolite. Hvala lepa za vse te pripombe in vprašanja. Moram reči, da sem zelo vesel velikega interesa predstavnikov vašega odbora in to je za nas samo še motivacija več. Mislim, da se sedaj približujemo pravi razpravi o resnični integraciji Makedonije v Evropsko unijo. Naj začnem pri koncu in naj začnem z vprašanjem gospoda Komocakosa. Še enkrat bi rad povdaril, da je Makedonija miroljubna, mlada, sodobna država, ki je zainteresirana za razvoj, tesnejše sodelovanje s sosedami, zainteresirani, zainteresirani smo za ohranjanje blaginje naše države, naših sosed in naše regije. Rad bi spomnil vse, da 28. januarja 2008, tik pred zasedanjem na vrhu, je Makedonija in jaz v njenem imenu na pogovorih na Ohridu z veleposlanikoma, tudi grškim. No, ob tej priložnosti sem predal skupno deklaracijo, resolucijo, sporazum, kakorkoli že to imenujemo, karkoli je bolj primirno za naše grške partnerje, ampak ta dokument je govoril o sodelovanju, spoštovanju ozemeljske celovitosti ter partnerstvu v vsakem primeru. Skratka, mi smo pripravljeni na prijateljsko, dobro sosedsko sodelovanje, miroljubno sodelovanje. V Grčiji vidimo državo z možnostmi, da pomaga, ne pa blokira našo integracijo v Evropsko unijo. Dejstvo, da so grški poslovniki najbolj prisotni v Makedoniji, to dejstvo kaže, da imamo skupne interese. Egejska obala v Grčiji je najbolj obiskano turistično območje strani makedonskih državljanov in to kaže, da so stiki med ljudmi veliko bolj normalni, kot so stiki med politiki. Gospod Kumucakos, morda ste vi in sem tudi jaz prispeval k temu obžalovanja vrednemu razvoju dogodkov, ampak upam, da bomo prihodnje leto lahko razrešili to vprašanje, da bodo doktori znanosti opravili svoje, potem pa politiki tudi svoje. Gospe Makovej bi se rad zahvalil za iskren prispevek. Prispevek k reformam, ki smo jih začeli v boju proti korupciji. Želimo samostojen sistem, sistem, ki se bo sam vzdrževal, ki bo neodvisen pri korupciji v svojem delovanju in veseli smo tudi napredka, ki je bil opažen na mednarodni ravni. Radi bi bili še naprej transparentna država, kjer bodo davkoplačevalci imeli zadnjo besedo. Vprašanje gospoda Petrleta. Hvala lepa za vaše prijazne besede glede naših reform. Glede regionalnih